počne to, ali je odšel v Oxford, ali je uh, obiskal uh, tovarno, ker se sprašuje, kaj se bo zgodilo po uh, izstopu brez sporazuma. Jaz si tako zelo želim tega brexita, da mi ni mar, uh, ali boste izgubili delovno mesto ali ne, ali je storil to, ali je obiskal Oxford in to dejal. Je gospod Liam Fox kadarkoli dejal, to eh, bo najlažja eh, trgovinska eh, pogodba v zgodovini človeštva, ampak pravzaprav se je sedaj po referendumu pokazalo, da temu ni tako. Ali je Boris Johnson obiskal medicinske sestre in zdravnike in rekel, ja, obljubil sem vam 350 milijonov funtov več, ampak te obljube sedaj ne morem izpolniti. Ali se je to zgodilo? To bi potrebovali, če bi želeli najti pot iz te uh, slepe ulice. Potrebujemo malo več skromnosti na vseh stranih. Verjamem tudi in ravno kar je bilo omenjeno poročilo britanske vlade, ohran, eh, objavljeno novembra lansko leto, kjer je bilo zapisano, da če bo prišlo do izstopa brez sporazuma, eh, bo to Združeno kraljestvo stalo 9,3 odstotka gospodarske rasti. Ali ste pripravljeni plačati to ceno, sprašujem zagovornike Brexita, ali ste pripravljeni žrtvovati vsa ta delovna mesta za vaš sen v tej suverenosti? Kaj vam bo ta suverenost prinesla? Mr. Coburn. Mr. Coburn. Gospod Coburn. Opravičujem se, podpredsednik Timmermans. Gospod Coburn midva imava poseben odnos. Jaz sem nekaj posebnega, ne vem, kaj ste vi. Prosim, ne prekinjajte gospoda uh, Timmermansa. Gospa Atkins se včasih tudi ne strinja z mani, ampak prosim, poslušajte in se mogoče kaj naučite. Madam President, I did. Gospa predsedujoča, poslušal sem gospoda Corbina in dejal je, da je svoboda najpomembnejša, je ja, potem pa imejte dovolj poguma, pojdite v Sunderland in se pogovarjajte z delavci v uh, tovarni uh, Nissan ali pa pojdite v Oxford in obiščite tovarno, kjer uh, eh, proizvajajo avtomobile znamke Mini, pa jim tam to povejte in pojdite na Irsko in pojdite na tista območja, kjer več ni nasilja od leta 98 in jim povejte, da je vaš sen bolj pomemben. In eh, da boste sprejeli trdo mejo, če to pomeni, da boste lahko dosegli tako imenovani trdi brexit. No, imejte dovolj poguma. In ali poznate številko 16,1 milijona? nikoli nisem slišal te številke. 17,4 milijona se vedno omenja. Ampak 16,1 to so tudi britanski državljani, ki so glasovali za ostanek v Evropski uniji in niso enostavno izginili. Ali ni v srčiki evropske demokracije, da spoštujemo tudi mnenje manjšine v državi? Ali ni v središču demokracije tudi da predstavimo odločitve, ki jih lahko sprejme večina v naši družbi. Ali ne bi morali temu posvetiti več pozornosti in da sem zelo jasen, zelo, zelo jasen, zakaj se Evropska komisija tako zelo zauzema za celovitost notranjega trga. Zakaj eh, preprosto ne dovolimo odprte meje? Naj vam dam samo en primer. Če bi se Združeno kraljestvo iz kakršnega koli razloga odločilo za podpis eh, trgovinske pogodbe z ZDA, eh, potem ne bomo imeli nobenega nadzora nad evropsko mejo in eh, ne bomo mogli reči, da lahko zaščutimo evropske državljane pred nečem, česar si ne želijo. Tega ne bomo mogli storiti. In naša naloga je, da zaščitimo celovitost notranjega trga. In storili smo vse, kar je v naši moči. In močno smo si prizadevali, in tukaj se zahvaljujem Mišelu Barnjeju, za to, da bi pomagali Gospe Mejevi pri njenih zahtevah, pri tem pa seveda moramo zaščititi Evropsko unijo in pa celovitost notranjega trga. Trenutni sporazum je najboljša možna rešitev in upam, da To vsi dobro razumete. To je stališče, ki ga Evropska komisija zagovarja. Tudi v vašem imenu velika večina tega parlamenta to podpira in to bomo počeli tudi v prihodnosti. Zaščitili bomo interese evropskih državljanov, pa naj živijo na kontinentu ali pa v Združenem kraljestvu. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa. Gospod podpredsednik Timorman, sedaj pa gospa Čjot v imenu sveta. Gospa predsedojoča, dame in gospodje, najlepša hvala za vaše pripombe in komentarje. Seznanila bom eh, predsednika Evropskega sveta za vašim mnenjem. Zelo jasno je, da je Brexit eh, ključna tema, ki bo na dnevnem redu evropskih voditeljev prihodni teden. Potrebno pa se bo soočiti tudi s strateškimi izzivi, ki bodo zaznamovali našo prihodnost v eh, naslednjih letih. In eh, zaradi tega se bomo ukvarjali tudi z številnimi drugimi temami, ki bodo del naše strateške agende. Neformalno srečanje bo potekalo v Sibiju in takrat eh, bomo razpravljali o dolgoročni agendi. Najlepša hvala še enkrat za vašo pozornost. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena. Dober dan. Začeli bomo z glasovanjem. Prosim, da sedete na svoja mesta. Prego. Izvolite. Dear colleagues, over one year ago, Kolegice in kolegi, pred kakšnim letom smo sprejeli stališče o blagu z dvojno ravo, ki bi omejil izvoz v diktature, v države z diktaturami in zlasti, kar zadeva opremo za šifriranje. 92 odstotkov nas je bilo za. Veliko je bilo napadov po V vsem svetu. Nove diktature se razvijajo po Afriki in tudi režimi v Afriki in na Kitajskem in Aziji postajajo bolj in bolj nasilni in zatiravski. Obraniti moramo svobodo in demokracijo. Kazniva dejanja te vrste so bila omogočena tudi zato, ker je orodje in orožje prišlo na napačne roke. Ne moramo biti del tega procesa iz moralnih in varnostnih razlogov. Želimo zavarovati ljudi po vsem planetu, ljudi, ki, živi, ki govorijo resnico in si želijo svobode in varnosti. Želimo tudi zavarovati naše vrednote. Evropski svet se z nami ne strinja in zato menimo, da je treba sprejeti skupno odločitev, skupno stališče, da začnemo razpravo o tem. Sam gospod Macron se je v zadnjem trenutku premislil. Francija, Švedska, Finska in druge države članice menijo, da evropska podjetja morajo postati sokrivci teh kaznjivih dejanj in da imajo lahko te, tega dobičke. Pozivam svet naj prisluhne tudi nevladnim organizacijam, komisiji in Evropskemu parlamentu in da postavi vrednote pred dobičke. Zdaj pa prosim, glasujmo o tem in drugih varovalkah proti trdemu brexitu. Najlepša hvala, gospod Bühner. Dobili ste besedo, zato ker ste poročevalec za poročilo, o katerem bomo sedaj glasovali. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Mihajlova. Enotno glasovanje, poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Zdrojevski. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Zlotovski poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Fotiga. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto spet poročilo Fotiga o partnerstvu in razvoju med EU in Afganistanom. Predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe dve za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Člen 48 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In poimensko glasovanje o osnutku resolucije glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Makovej. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Vautmans. Gre za področje delovanja in mandat posebnih predstavnikov Evropske unije. Nihče eh, ni podal nobene pripombe. Eh, gre za eh, člen 113 skozi 6 in priporočilo velja za sprejeto brez glasovanja. Poročilo Lokergard. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvo branje parlamenta je s tem zaključeno. Poročilo Koeljo. Glasovanje v sklopu o predlogi spremembe pristojnega odbora, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 252. Sprejeto? Bomo preverili. No, mislim, da je bilo sprejeto, ampak eh, bomo elektronsko preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. Ja, naredil sem veliko, veliko napako. Prav za spremembe 252D po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 953, prvi del po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In drugi del po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 254D. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlogi sprememb 235 do 241. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto in še poimensko glasovanje o celotnem predlogu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto v prvem branju parlamenta. S tem je postopek zaključen. Poročilo dali eh, predloge sprememb pristojnega odbora. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe ena, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe sedem v štirih delih. Prvi del. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Tretji del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 12 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 17, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 18. Glasujemo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24. Želite preveriti predlog spremembe 19? Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Haha. <laughs> sprejeta. Zelo težko je bilo razbrati rezultat. Predlog sem imel 24 dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem imel 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti drugi del? Predloga sprejme 24 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tudi tukaj je razlika majhna. 26 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 28, prvi del za, proti, vzdržanje, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 30, prvi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 34. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 37 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 40, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe je 46. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 52 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Predlog spremembe 57, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 60. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 73. prvi del poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. 92 prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 104 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Bomo preverili. Drugi del predloga spremembe 104. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 119. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 138. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 140 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto 168 za, proti, vzdržani, sprejeto 169 za, proti, vzdržani, sprejeto 176 za, proti, vzdržani, sprejeto 177 za, proti, vzdržani, sprejeto 179 za, proti, vzdržani, sprejeto 184 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto 186 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 195 za, proti, vzdržani, sprejeto. 209 za, proti, vzdržani, sprejeto. 210 za, proti, vzdržani, sprejeto. 216, prvi del, za, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 224 za, proti. Kdo se vzdrži, bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 232 za, proti, vzdržani, sprejeto. 261 d za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem je 262 brezpredmeten, 70 in 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 263 je brezpredmeten, 72 za, proti, vzdržani, sprejeto brezpredmeten 264, 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 76 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Brezpredmeten je 252, 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je 253 brezpredmeten. 93. Prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Brezpredmeten je s tem 254. 103. Prvi del za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem je 255 brezpredmeten, 256 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 123 za proti, vzdržani. Dvigujte roke, prosim, sicer je težko razbrati rezultat. Bomo preverili 123. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 257 je s tem brez predmeten, 265 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno to 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 266 D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, sprejeto. 258 je s tem brezpredmeten, 259 za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen, bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 185 za, proti, vzdržani, sprejeto. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 268 de za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 204 za, proti, vzdržani, sprejeto. 269 de za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 206 za, proti, vzdržani, sprejeto. 270 de poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 208 za, proti, vzdržani, sprejeto. 271D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 219 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 272 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 273 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 228 za, proti, vzdržani, sprejeto 31 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 250 je s tem brezpredmeten, 42 za, proti, vzdržani. Nemogoče je razbrati rezultat, bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 251 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 260D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu komisije. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto v prvem branju. S tem je prvo branje parlamenta zaključeno. Poročilo Fajon predlog spremembe 210. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlogi pristojnega odbora glasovanja v sklopu. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 41. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 42 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 53 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 57 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 58 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 61 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 62 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto 64 za, proti, vzdržani, sprejeto 65 za, proti, vzdržani, sprejeto 66 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto 73 za, proti, vzdržani, sprejeto 76 za, proti, vzdržani, sprejeto 85 za, proti, vzdržani, sprejeto 85 za, proti, vzdržani, sprejeto 92 za, proti, vzdržani, sprejeto 93 za, proti, vzdržani, sprejeto 108 za, proti, vzdržani, sprejeto 114 prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto tretji del, za. Želite preveriti drugi del? Thank you. Želite preveriti drugi del? Ja, dobro. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del za. Proti, vzdržani, sprejeto. 146 pomensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 148 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 149 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 150 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 166 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 167 za, proti vzdržani sprejeto. 169 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 186 poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto 197 za, proti, vzdržani, sprejeto 201. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 205 za, proti, vzdržani, sprejeto 213 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 214 d za, proti, vzdržani, zavrnjeno 215D, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 211D, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 65 za, proti, vzdržani, sprejeto 77 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 206 je brezpredmeten, 216 D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. 207 je brezpredmeten, 208 za, proti, vzdržani, sprejeto, 217 D za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 218 D za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 209 za, proti, vzdržani, sprejeto. 192 je brezpredmeten, 212 D za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Komplimenti. Čestitke. S tem je prvo branje Evropskega parlamenta zaključeno. Poročilo Holmajer. Sklad za notranjo varnost. Predlog je pristojnega odbora. Glasovanje v sklopu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 1. Prvi del za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 8. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 9. Prvi del za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del za. Proti, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememb 11, poimensko glasovanje, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprememb 17. Za proti, vzdržani, sprejeto 23, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejem 24 za, proti, vzdržani, sprejeto 27 za, proti, vzdržani, sprejeto 47, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 50. Prvi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, četrti del. Poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 prvi del za, proti vzdržani, sprejeto drugi del za, proti vzdržani, sprejeto 68 za. Želite preveriti drugi del? Dobro. 61 drugi del elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 94 za, proti, vzdržani, sprejeto 118 po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani, sprejeto. 127 prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 128, poemensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 129. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 132. Prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto 160 za, proti, vzdržani, sprejeto 157D za, proti, vzdržani, zavrnjeno 158D za, proti, vzdržani, zavrnjeno 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 12 za, proti, vzdržani, sprejeto 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejet 159 bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto potem je 25 brezpredmeten, 156 D za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 31 za, proti, vzdržani, bomo preverili, elektronsko glasovanje glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu. Poimensko glasovanje glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. S tem je prvo branje Evropskega parlamenta zaključeno. Poročilo Ajuza. Preglas vreme 195, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. S tem je prvo branje Evropskega parlamenta zaključeno. Poročilo Vulken. Predlog spremembe 6. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In s tem je prvo branje Evropskega parlamenta zaključeno poročilo Harkin Lambert. Predlogi sprememb od 1 do 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvo branje je zaključeno poročilo De Monte. Predlog spremembe 10. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. S tem je preobranje Evropskega parlamenta zaključeno. Poročilo Telička. Predlog spremembe 18. Poimensko glasovanje. Glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. In s tem je prvo branje Evropskega parlamenta zaključeno. Sedaj pa Evropski sklad za ribištvo besedo dobi gospod Kadek. Eh ah gospod predsedujoči dragi kolegi glasovali bomo o dveh ukrepih s področja ribištva o dveh nujnih ukrepih tako da se bomo pripravili eh, za primer če ne bo sporazuma med evropsko unijo in združenim kraljestvom pred devetindvajsetim marcem glede na to da je britanski parlament včeraj zvečer zavrnil predlog eh, predsednice vlade. Ta določila bodo veljala samo v primeru, da ne bo sprejet eh, nikakršen sporazum. Kljub temu, da si vsi želimo, da bi bil sprejet eh, sporazum in zaradi tega gre tukaj za vzajem dostop do vseh verov, kot velja danes in o tem se ne bomo pogajali. Odbor za ribištvo je to povdaril. Gre pa torej za prihodne odnose med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom. Hvala lepa. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o celotnem predlogu. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem je prvo branje tudi v tem primeru zaključeno. Sedaj pa dovoljenja za ribiče. Gre spet za odbor za ribištvo, predlog spremembe ena, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa predlog odbora, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prvo branje parlamenta je torej tudi v tem primeru zaključeno. Poročilo Ertuk. Predlog spremembe 1 CP1. Gleduje za. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejeta. In s tem je brezpredmeten 1CP2. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu, po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In s tem je zaključeno tudi prvo branje Evropskega parlamenta. Sedaj pa Evropa, ki varuje in čist zrak za vse predlog spremembe 21. Kdo je za? proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe ena. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe osem. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 22 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa. Uh, Člen 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto? Prvi del je bil to, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 5. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 32. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe oziroma člen 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 10. Poimensko glasovanje glasujemo konec glasovanja. Sprejeto, predlog spremembe 9. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 10 za proti vzdržanje. Prosim, dvigujte roke. Preverili bomo elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 16. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Člen 17. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. Člen 18. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 40. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 41. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 24, izvorno besedilo, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 25, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 26, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto. 15 za, proti vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28. Eh, Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli štiri. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe je 11, poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16. Poimen, eh, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 12. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 24. Želite preveriti 12? Dobro, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen tudi ta predlog, ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Člen 635 za, proti, vzdržani, sprejeto. Člen 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 37. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za? Proti, vzdržani, sprejeto. 17 za? Proti, vzdržani, sprejeto. 40. Prvi del za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za? Proti, vzdržani, sprejeto. 33 za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Člen 42 za? Proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 43 za, proti vzdržani, sprejeto 44 za, proti vzdržani, sprejeto 18 za, proti vzdržani, sprejeto 45 za. No, bomo pa preverili. Predlog spremljive 18. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Člen 45 za proti vzdržani sprejeto. 46 za proti vzdržani sprejeto. 50 prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. Tretji del za proti vzdržani sprejeto. 25 za proti proti vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti vzdržani, sprejeto, zavrnjeno, se popravlja predsedujoči. Želite preveriti? Dobro bomo preverili predlog spremembe 14. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 42. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto šest poimensko glasovanje. Glasujemo.